Ja, schönen guten Morgen. Lepo pozdravljeni. Nadaljujemo sejo, ki smo jo začeli včeraj in prehajamo na glasovanje glede zmanjšanja emisij onesnaževanj iz testnih vozil. Poročevalka je Elžbeta Lukaševska. Najprej bomo preverili, ali so vsi prisotni, da ne bo kakšnega glasu preveč morda. Glasujemo.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 Prehajamo na prvo glasovanje. Predlog spremembe 21 in 23 skupaj. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog 22. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno predloga 3 in 5 skupaj. Kdo je za? Proti? Zdržani? Bomo preverili z elektronskim glasovanjem predloga 3 in 5. Težko je videti, kakšen rezultat v tej dvorani. Glasovanje je odprto. Konec glasovanja. 24 za, 20 proti sprejeta. 24 je s tem brezpredmeten, predlog 25, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 26 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ne, sprejet. Sprejet. Predlog 27. Kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjen. Predlog 28 za, proti, vzdržani, sprejet. Ustni predlog skupaj z predlogom 29. Je kdo proti ustnemu predlogu? Nihče. Potem pa glasujemo. Predlog 29 z ustnim predlogom, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet sprejet. Predlog 30. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. 31. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. kompromisni predlog 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 36, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 37, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 38 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 39 za, proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem, kaj ti res slabo vidimo v tej dvorani. Smo pri predlogu 39. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen 15 za 28 proti. Predlog 40 za proti. Zdržani zavrnjen. Predlog 41 za proti. Zdržani zavrnjen. Predlog 42 za proti. Zdržani zavrnjen. Predlog 6 za proti proti, vzdržan in sprejet. Predlog 43 in 44. Naj se opravičujem, prehajamo na predlog spremembe 47. Kdo je za? Proti, vzdržan in sprejet. Predlog 48 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 49. predlog z ustnim predlogom, kdo ogovarja ustnemu predlogu? Ne. Potem pa glasujemo predlogi 49, 50 in 52 z ustnim predlogom, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 51, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 53 za, proti, vzdržani, sprejet. Ostali so sedaj brezpredmetni, smo pri vodnih izjavah. Predlog 12, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. predlog 13 je dodatek predlogu 12 do za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 14 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 15 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 16. Ne, je brezpredmeten, Ne, smo pri predlogu 16. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 17. Samo trenutek. Smo pri uvodni izjavi 7, ustni predlog spremembe skupaj s predlogom 19. Je kdo proti ustnemu predlogu? Ne. Potem pa glasujemo. Predlog 19 je za, proti, zdržani, sprejet. In še končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 35 za, 8 proti, 1 zdržan glas. Sprejeto. Čestitke. Pa je Sveta Lukaševska. Čestitke gospe Lukačevski, ki je sicer ni v dvorani, ampak prosim, da te čestitke posredujete.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 Torej, preden gremo na naslednjo točko na dnevnem redu, bi rad um, pozdravil, pozdravil skupino 30 obiskovalcev in obiskovalk našega odbora iz Nemčije. Lepo pozdravljeni. Gezine Meissner je povabila to skupino obiskovalcev. Und kommen zu unserem nächsten Tagesordnungspunkt. Sedaj pa prihajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in eh, lepo pozdravljam Catherine Trautmann, ki je koordinatorka za koridor med Severnim morjem in Balskim morjem. Z velikim pričakovanjem eh, bomo prisluhnili vaši predstavitvi, imamo pa velik časovni pritisk, 35 minut eh, imamo na voljo, ampak tudi v tako kratkem času smo lahko jedrnati in iščetni. Gospod Trautmann, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi vam rada zaželela seveda vse najboljše, glede na to, da je danes vaš rojstni dan. Vem, da ste predani tudi tem hitrim vlakom Rail Baltic in upam, da bomo ob vašem naslednjem rojstnem dnevu lahko že proslavljali začetek tega projekta. Najprej bi se seveda vsem v parih besedah rada zahvalila za sprejem v tem odboru. Še posebej pa se vam zahvaljujem, ker ste se mobilizirali, ker ste podprli prizadevanja koordinatorjev. Danes sem seveda poleg koordinatorjev. Želimo si, da bi izbrali čim več sredstev za ta projekt. Bojimo se, da je Junkerjev načrt porabil oziroma prevzel veliko sredstev, ki bi jih mi potrebovali. Na kratko bom predstavila ta koordinator, ta koridor, potem pa bom pustila več časa za vprašanja in odgovore. 3200 km je dolg, ta koridor nahaja se izključno na severu Evrope, kar pomeni, da ta koridor ni povezan z morjem na severu Evrope, sredozemljem ali z ostalimi morji. Ta koridor združuje štiri države z zahoda Evrope, štiri države, ki so se priključile Evropi v različnih trenutkih, še posebej Poljska in Baljske države. To kaže na to, da je zelo težavno spostavljati ravnotežje med vzhodom in zahodom. 17 urbanih vozlišč je znotraj tega koridorja, ta vozlišča so še posebej pomembna, zato ker imajo večmodalno funkcijo, prebivalstvo pa mora to sprejemati. Poleg tega morajo biti vozlišča učinkovita tako z vidika železnic, cest, celinskih plovnih poti in pomorskih plovnih poti. 16 letališč, 18 notranjih pristanišč, torej rečnih pristanišč, 13 morskih pristanišč, tudi najmočnejša naprimer v Evropski uniji, so del tega koridorja, preko teh pristanišč se potem vstopa v notranji trg. Potem 17 terminalov, cesta železnica in 8 mejnih prehodov. To so ključna vprašanja, ki jih moramo reševati, če želimo, da koridor uspešno deluje. Kritične zadeve, čezmejne povezave, včasih ni vzpostavljenih. Na obeh straneh meje dovolj standardov, naprimer širina tirov je 1437 mm, zlasti na polskem in med baltskimi državami obstajajo težave. Prej sem že omenila tudi urbana vozlišča, težave imamo tudi s tovornim prometom. V Nemčiji, naprimer, Bremen, skopristanišče, pa tudi v Berlinu obstajajo povezave z celinskimi plovnimi potmi. Tretje kritično vprašanje, interoperabilnost. Vem, da ste v vašem odboru precej predani temu vprašanju. Kolega Karl Vink bo o tem govoril kasneje. S kolegom Vinkom tesno sodelujeva in tudi razpravljava o ERTMS-u. Tri čezmejne sekcije so za nas pomembne v okviru Evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa. Želimo pa si, da bi prilagodili tudi vse ostale povezave. Pristanišča so naslednja pomembna zadeva in pa seveda pomorske avtoceste. Opravili smo celovito analizo vseh prednosti in pomankljivosti v posameznih pristaniščih. Ključ do uspeha in tudi pozitivna plat tega koridorja so morska pristanišča, ki omogočajo veliko povezav. Hamburg, Rotterdam, Amsterdam, potem Riga, Tallinn. To so pomembna pristanišča. Helsinki in Tallinn, ti dve pristanišči sta med seboj povezani, kot bi imeli neko ogrlico pristanišč, ki so povezana potem tudi z železniškim omrežjem, kar je pomembno tako za potniški promet, kot tudi za tovorni promet. Kar zadeva celinske plovne poti nekaj večjih izzivov nas čaka. Predvsem je pomembno se skupaj z vidika povezav, mostov, kar pa zadeva cestni promet. Nekaj oskih grl je v urbanih vozliščih. Imamo težave s povezljivostjo, včasih tudi z varnostjo, predvsem pri Rail Baltica. Premalo sredstev imamo na voljo za to, da bi naprimer začeli uporabljati alternativna goriva. Nekaj pomisleko in težav imamo tudi pri letališčih, kako so ta med seboj povezana z železnico in cestami. Potrebujemo dodatne naložbe. 291 naložbenih projektov smo identificirali znotraj tega koridorja. Do leta 2030 naj bi se v celoti izvedlo vse skupaj in se zagotovilo delovanje koridorja. 122 železniških projektov, 67 cestnih projektov, 82 projektov, ki se nanašajo na pristanišča in celinske plovne poti, ter 20 projektov, ki se nanašajo na letališča. Ocena 291 projektov je, da naj bi do leta 2014 za ta namen dodelili 133 milijard evrov. Absolutno prednost dajemo temu, kako naj se porazdelijo sredstva. To je seveda težavna naloga, smo ob koncu faze ocenjevanja projektov, ki so bili vloženi za posamezne koridorje. 29. junija bo komisija lahko tudi razglasila izbiro, tako parlament kot države članice bodo o tem obveščeni. Kot koordinator, kaj bi rada povedala, kakšna je bila moja vloga v tem obdobju. Z vsemi ministri za promet smo se sestali in sicer v različnih državah članicah. Skušali smo oblikovati vključujoč pristop, ki bi omogočil, da se vsi partnerji med seboj zbližajo, uprave, države, pa tudi posamezne regije ter mesta. Želeli smo zbližati vse akterje. Ključ do uspeha je po mojem predvsem to, da si državljani prilastijo te velike infrastrukturne projekte in da jih podpirajo. Vzpostavili smo dvostranska srečanja, pogovarjali smo se z evropskimi ali nacionalnimi poslanci, ta pogajanje in pogovori se nadaljujejo, sodelovala sem tudi pri številnih regionalnih pobudah. Obstaja tudi forum, kjer sodelujejo regije, ki jih prečka ta koridor, tudi na dnevih TNT v Rigi se bomo o tem pogovarjali. Nizozemska je tudi obljubila, da se bo v času svojega predsedovanja ukvarjala s temi vprašanji. Znatni napredek bodo seveda potem dali tudi Finci, ki so rekli, da bodo ETS-u ter IKT-ju na področju logistike dali poseben pomen in pozornost, predvsem, ko gre za IKT v kontekstu storitev. Toliko glede vloge, ki sem jo imela v zadnjem obdobju in glede dela, ki sem ga opravila. Ključni projekt v našem koridorju je železniški projekt, nanaša se na tri baltske države. Obstajajo tudi oska grla, to je šibek člen na ravni evropske mreže, je to prednostni koridor skupno pod, skupni podjem smo oblikovali v ta namen leta 2014. Mi si želimo, da bi prišli v aktivno fazo, kar pomeni, da bi projekt začeli izvajati. Se pravi, da ta joint venture s državami članicami ne bi zgolj predložili. Polska in Litva boste med seboj sodelovali. Obstaja tudi medvladna namenska delovna skupina, ki se redno sestaja koordinatorka naj bi se kot opazovalka udeležila te namenske delovne skupine. Z veseljem sem sprejela tudi najavo baljskih držav, da bodo ta projekt izvajali do leta 2025, o sem pa bomo govorili tudi na dnevih DNT v Rigi. Še par prednostnih nalog, ki se nanašajo na ta koridor. Projekt Rail Baltic naj bi poskrbel predvsem za to, da bo celotna unija podpirala ta koridor in ga sprejemala. To je edini koridor, ki zadeva vzhodne države v Evropi, zato je res ključnega pomena. Hvala lepa, gospod predsednik, da ste tudi sami posvetili pozornost temu vprašanju. Potem je tu še Amsterdam. V Amsterdamu obstajajo pomakljive povezave, zato moramo poskrbeti za večjo vključenost tudi nizozemske v ta koridor. Nizozemska bo financirala preko CEFA tudi ta vidik. Potem je tu še povezava z pristanišči v zaledju preko cest, železnic in celinskih plovnih poti. To je ena od ključnih prednostnih nalog, na kateri delamo. Interoperabilnost, o tem sem že govorila ne samo interoperabilno z novimi projekti, temveč tudi z infrastrukturo, ki že obstaja. Želimo si, da bi izboljšali učinkovitost vsega skupaj. Potem so pa tu še bolj specifična vprašanja, ki so povezana s temi urbanimi vozlišči, urban nodes. Nekatera vozlišča pozavezujejo več koridorjev. To so torej prednostne naloge, Teh prednostnih nalog se bomo lotili tudi na srečanju v Rigi, ko bodo potekali dnevi TNT. To je zelo pomemben dogodek. Vesela sem, da vaš odbor posveča pozornost temu vprašanju. Države članice bodo v prihodnih pogovorjih zagotovo tudi vaša mnenja upoštevali. Hvala, gospod predsednik, in vsem poslankam in poslancem. Ja, ich bedanke mich auch tudi sam bi se vam rad zahvalil za izvrstno predstavitev. Pavel Telička, Gazine, Majcem, gospod Nirsken, Zlotovski, Piper in še jaz sem bi se javili k besedi. In gospod Virkunen. Ja, in gospod Zile in gospod Deli, sem se že čudil, da se ne boste javili. Wegen der Zeit müssen wir dann die Rede zaradi časovne omejitve moramo omejiti naše prispevke na minuto in pol, tako da najprej pavite lička, prosim. Eh. Dobro jutro, gospod predsednik. Najprej čestitke vse najboljše za rojstni dan. Kolikor vem, bomo šampanje spili popovdne, ker smo vendarle džentlmeni. Najprej hvala lepa za to zelo jasno, dobro strukturirano in razumljivo predstavitev, dober pregled. Vem, da je projekt kompleksen, vem, da obstajajo tudi nekatere razsežnosti, ki jih pri drugih projektih ni. Opis je bil zelo jasen, kolikor vem, se boste v Rigi pogovarjali tekom dneva v TNT tudi o teh zadevah. Vi ste se osredotočili predvsem na baljske države, pri katerih imate kar nekaj pričakovanj, zapisali ste si tudi nekaj ciljev zato se resnično zanimam za naslednjo zadevo. Skoraj da eno leto ste že v tej funkciji, no, šest mesecev sigurno, ampak zanima me, kakšna je vaša politična ocena v smislu, kako uspešne so posamezne države članice. Vaša naloga koordinatorke je jasna, ampak ob koncu dneva ne morete sami opravljati dela na mesto vlad. Spomnim se, da so v preteklosti nekatere države članice precej zavlačevale, oklevale. Smo v obdobju, kjer izgubljamo sredstva iz sklada za povezovanje Evrope zaradi sklada EFS in potrebujemo več kot 130 milijard evrov za te projekte. Države članice so med seboj povezane, so tudi druga od druge odvisne, se pravi, da mora vsaka država upraviti svoj del naloge, sicer bo država na drugi strani meje oziroma drugi strani koridorja bila talka. Kako vam mi kot odbor in kot posamezne države članice lahko pomagamo, da se bodo izpolnila vsa pričakovanja? Majsna. Hvala, sedaj pa Gazina Majsner. Najlepša hvala, gospod Trautmann. Tudi z moje strani to je res zelo zanimivo. Vse, kar se dotika Nemčije, pač vpliva tudi na moje volilno telo, tako da z veseljem prisluhnem vašim informacijam. Tudi za spodnjo Saško to zelo veliko pomeni. Sicer križišče Y ni več eh, predmet razprav, tako da tu ne pač ne morete ukrepati. Je pa bilo mm, zanimivo prisluhniti temu tudi z vidika spodnje Saške, sploh glede na pripombe ministra za promet. Zanima pa me, kako je z strategijo za Severno more in, in Baljsko more, torej ko gre za pomorske bazene. Zdi se mi namreč, da zadeve niso najbolje usklajene. Vi kot koordinatorka pa bi morali pravzaprav v te razprave biti vključeni, ko gre za strategijo za pomorske bazene. In še eno vprašanje. Omenili ste več m, pri projektov, naprimer Hamburg. Tu najdemo veliko preko um, mm, eh, oskih grov in mislim, eh, da so tu, se tudi v Berlinu ukvarjajo s trenutnim oskim grlom. Tako da me zanima, v kolikšni meri bi lahko bil tudi Junkerjev načrt v, upoštevan kot, eh, oziroma uporabljen kot pomoč. Naprimer, po, podobno velja tudi za ladijsko prevodnico pri Amsterdamu. Dejali ste, da si tam prizadevate tudi za pritegnitev zasebnih. Uh, sredstev, tako da bi lahko tu predvideli tudi sredstva iz EFSI, ne samo iz CEF. Imam pa še nadaljno vprašanje, ampak eh, nadaljujemo. Sedaj pa gospod Jens Nincen. Men hit. Ja, har, ja, har tvo frågor, eh, som har inte, inte med pengar. Dve vprašanji bi imel, ki pa pravzaprav nista povezani z skladi in sredstvi, temveč s postopkom. Uh, Kot župan vem, da komisija ne more vzpostavljati stika in dialoga z državljani, to lahko storijo lokalni in regionalni organi. Zato me zanima, kako so se lokalni organi zauzeli za ta projekt in za ta proces. Ali obstaja morda kakšen primer, kjer se je spoštovalo javno mnenje ali pa kjer se je javno mnenje prezrlo. Vi govorite o severnem delu Evrope, ampak sam se sprašujem, kaj se dogaja tem severnim koridorjem, res severnim, se pravi, na finskem in švedskem obstaja ta koridor. Koridor, ki ga omenjate, je vendarle še celinski koridor. Pristanišča na švedskem se veliko ukvarjajo tudi z prevozom blaga v ta pristanišča. Kako ste švedska pristanišča torej vključili? Danke sehr, jetzt Kosma Slotowski. Hvala, sedaj pa gospod Zlotovski. Danke sehr. Ich wünsche Ihnen auch alles. Najlepša hvala, tudi sam vam želim vse najboljše za rojstni dan. Eh, do prezentaciji imam do pani. Če se sedaj lotim te predstavitve, eno vprašanje bi imel. Dobil sem vtis, da niste govorili o polskih pristaniščih, o Gdanskem. Zanima me, kaj torej s polskimi pristanišči v okviru tega projekta. Hvala, sedaj pa gospod Piper. Sam bi prav tako zastavil vprašanje glede sredstev EFSI. Opisali ste res zelo veliko različnih projektov, tako za celinske plovne poti, za železnico in tako naprej, tudi projekte, ki se nanašajo na ladijske prevodnice in tako naprej. Gospod Rautman, ali bi za te projekte res lahko našli zasebne vlagatelje, ko gre za železnico in vodne plovne poti? Ali menite, da bi EFSI na tem področju lahko imel vpliv, ko gre za te prometne osi, ki smo jih um, z veliko naporov lahko opredelili v Evropskem parlamentu. In naslednje vprašanje se nanaša na povezavo med Nizozemsko in vzhodno Evropo. Imamo torej vodno pot eh, na mm, obmejnem območju med Nizozemsko in Nemčijo. Tam najdemo kanale, vendar pa imamo tudi 20 km dolgo vrzel. Če pa bi jo zapolnili, bi si lahko tako prihranili pol dneva poti sicer se so pristanišča na obeh straneh proti temu, da bi zaprli oziroma zapolnili to vrzel v celinskih plovnih poteh. Hm, zanima me, kakšen vpliv imate na to, da bi lahko odpravili to vrzel in eh, omogočili to priložnost za boljši transport hm, v prihodnosti. Ali imate torej vpliv na načrtovanje v posameznih državah? Hvala, sedaj pa gospod Virkunen. Kiitos puheenjohtaja ja hyvää syntymäpäivää puheenjohtajalle. Alu- Najprej bi vam rada zaželela vse najboljše za rojstni dan. Hvala lepa tudi koordinatorki za dobro predstavitev in tudi za priporočila, s katerimi se strinjam. Tako kot Jens Nilsen bi tudi sama rada povedala nekaj podobnega kot je on za Švedsko, za Finsko. Mislim, da je ta koridor pomemben za celotno Evropo zato ker povezuje Evropo z arktičnimi regijami. Mi se zavedamo, da so tudi arktične regije pomembne. Arktika je pomembna tudi zaradi naravnih virov. Poleg tega pa so finska letališča najboljše izhodišče za potovanje v Azijo in na Kitajsko. Od tam lahko najhitreje do tja tudi pridete. To bi morali vključiti v predstavitev. Območje Balskega morja obstaja, je območje, kjer obstajajo tudi predvsej bolj stroge omejitve glede ž, emisij žveplovih plinov. Pri nas imamo oska grla v železniškem in cestnem prometu, v Helsinkih, naprimer železniško omrežje ne deluje najbolje. Dobro je, da ste tudi sami omenili kar nekaj rešitev na tem področju, ampak z Rail Baltic imamo kar nekaj težav. To je ključni projekt v tem območju, zato me zanima, če lahko bolj podrobno predstavite svoje mnenje o Rail Baltic. Kako lahko ta projekt bolje spodbujate? Kaj lahko parlament stori v ta namen? Da bo ta projekt vendarle čim hitreje zaživel. Hvala. Danke sehr, Robert Zile. Najlepša hvala, Robert Zile. Paldies, priekšsēdētāji, kungs, man arī priekšēt redzēt. Najlepša hvala, zahvaljujem sa za besedo. Vesel sem, da sta danes prisotna dva koordinatorja in tudi gospod Telička je podal dobre pripombe glede Baljskega morja. Bi pa še nekaj dodal k temu, kar je vprašal gospod Telička. Ko ste začeli delati kot koordinatorka, me zanima, kakšne ovire ste opredelili, torej ovire, s katerimi se soočate pri programu Baltic Rail. Seveda se lahko, ste lahko tudi nekoliko bolj diplomatični v, v svojih odgovorih ali pa tudi ne se pa zastavlja vprašanje, ali prihaja tu tudi do političnih težav. V prihodnjem letu bo med Litvo in Polsko zaključena železniška trasa. Pri zgraditvi te proge so se uporabila kohezijska sredstva, vendar pa ta del proge ni primeren za vlake visoke hitrosti ali bomo potem morali zgraditi še eno usporedno pot, mar ne bomo, nismo tu zašli v slepo pot. To vpliva tudi na uporabo evropskih sredstev. Kar ima deli. Hvala lepa, gospe Trautman, za to predstavitev. Zelo na hitro. Prvo vprašanje lahko. Že danes podate nekaj primerov v zvezi s tem, kako ste delali, da bi tudi državljane vključili v svoje usklajevalno delo? To je prvo vprašanje. Zanima me, če ste imeli kakršne koli težave, če ja, kakšne težave. In na koncu me zanima še to, kako se meri napredek pri ERMTS-u, naprimer na področju infrastrukture, na področju učinkovitosti koridorja. Ali ste priča realnemu napredku v tem kontekstu ali prihaja do blokad? Če ja, kdo jih postavlja? Hvala. Ja, dank. Mi... Hvala. Še sam bi se rad oglasil. Prisotna sta torej dva koordinatorja Za Rail Baltic eh, smo torej že sprejeli evropski napred. Zanima pa me, kako boste prišli do Kaunasa prek Elka ali pa boste obrali drugo pot, bolj tradicionalno. Zanima me, ali ste sprejeli dokončno odločitev. Slišal sem, da bi do, v dveh letih dogradili ta eh, zadnji del proge do meje. In to je tudi vprašanje gospoda Zileja. Ali gre tu za zapravljanje denarja? Če želim zgraditi sedaj progo, ki omogoča samo hitrost 120 km na uro, imamo pa sedaj vlake, ki vozijo tudi 160 km na uro. V Nemčiji, naprimer v Berlinu, med Berlinom in Harburgom imamo tudi mm, regionalne povezave, ki omogočajo hiter prevoz. Tako da glede na to, da so omejena sredstva za regionalni razvoj omejena, mislim, da bi morala biti ciljno uporabljena. Zanima me, ali lahko podate pripombe tudi na to. Drugače pa najlepša hvala za vaše prispevke, sedaj pa imate priložnost, da podate odgovore. Merci beaucoup, je vais, euh... Najlepša hvala. Bom skušala odgovoriti čim bolj jasno v čim krajšem času. Najprej bi se rada zahvalila Pavlu Telički, je prvi poslanec, namreč ki je zastavil vprašanje, poleg tega je strokovnjak. Hvala lepa za pomembno delo, ki ga upravlja skupaj z Jamesom, ki je tudi v dvorani. On je bil pred Vero Kisler na mestu svetovalca komisiji, tako da, kot vidite, so sedaj dve ženski v tem tandemu. V koridorju je tudi kar nekaj ministric za promet tudi vprašanja gospoda Zile, predsednika in še nekaterih poslancev bom združila. Vi ste spraševali o Rail Baltic. Kakšna je politična ocena, kaj lahko rečem o odnosu držav članic? Prva težava v vseh koridorjih, še posebej po tem koridorju, je, da vsak razmišlja, da je to evropski koridor ampak vsak ta koridor zaustavi na svojih mejah. Še vedno se ne zavedajo, da je to kolektivni koridor. Druga pomembna zadeva, druga težava, tudi predsednik je to izpostavil, Vladivostok Kaunas. Na tem območju obstajajo težave med Polsko in Litvo. To je tudi razlog, zakaj sem se v tem zadnjem obdobju skoraj da izključno ukvarjala s tem, da bi zbližala stališča, da bi našla kompromis med Polsko in Litvo da bi odpravili blokado pri tem projektu Rail Baltic. Če te železniške hitre povezave v treh baltskih državah ne bomo uspeli povezati s preostalim omrežjem preko Polske, potem nima smisla, da sploh govorimo o učinkovitosti koridorja. Tako da gre tu za politično, geostrateško vprašanje, ki se nanaša ne samo na Polsko in na tri baltske države, temveč tudi na Finsko, ki podpira predlog Predlog naj bi bil zaključen do Rige. Polska in Finska naj bi se pridružili kot opazovalki pri tem joint venture, pri skupnem podjemu. Pri namenski delovni skupini sta že opazovalki. Od tam naprej pa naj bi potem vendarle poskrbeli za skupno upravljanje. Tudi z ekipo iz GD Move smo se podali na teren, pogovarjali smo se z obema partnerjema od celotni liniji od Varšave do Kaunasa. Želeli smo preučiti tudi študije, ki jih je naročila polska vlada. Polska se je strinjala, da te študije deli z nami, da bomo videli konkretno, kakšna so naprimer vprašanja, ki so vezana na okolje, kaj se dogaja z hitrostjo v okviru te železniške povezave, ali lahko zagotovimo konstantno hitrost. Litva je dosegla napredek pri vzpostavljanju novih povezav in znotraj tega istega gibanja moramo poskrbeti za povezavo. To bo strateški, fizični, tudi politični ključni element, to vozlišče. Tudi polska ministrica za promet mi je bila pripravljena prisluhniti, resnično motivirana je bila. Litovska vlada nekoliko okleva. Vsi želijo dokaze. Dokaze. In saj veste, ko se nekdo ljubi, potem mora tudi pokazati in dokazati, da nekoga res ljubi. V prvi fazi smo sprejeli kompromis, ampak vsak želi dokaze strani drugega in tudi zagotovila. Še naprej bom delala z vsemi akteri, kajti vsi akteri potiskajo v isto smer. Toliko glede Rail Baltic. Zame je to prednostna naloga v tem trenutku. Tu so se nam reč pojavile politične težave. Nemčija, Belgija, Nizozemska podpirajo ta projekt. Potem pa še sodelovanje z lokalnimi, regionalnimi organi in mesti. Z njimi smo se pogovarjali, ko smo opredeljevali koridor. Upoštevali smo Elbo, potem tudi težave, ki so vezane na reko Odar. reka Odra je prav tako pomembna na polskem. Potem slišali smo nekaj pripomb glede Finske in Helsinkov. Tudi Finska jezera so prave celinske notranje plovne poti. Potem je tu še kanal Til, ki bi ga morali vzpostaviti, zato da bomo povezovali pristanišča v Severnem morju, v Baltskem morju. Sam sodijo tudi polska pristanišča, ki igrajo pomembno, ključno vlogo, kajti tudi polska pristanišča so vstopna pristanišča, povezana so z ostalimi pristanišči v baltskih državah, zato želimo resnično povezati ta kanal Kiel. Predvsem želimo izboljšati samo upravljanje znotraj koridorja, da bodo stvari urejene na enak način. Gospe in gospodje, omenili ste tudi oska grla, omenili ste problematiko, ki se nanaša na urbana vozlišča. Lokalne organe prav tako vključujemo v delo, nekateri so se priključili. Nemčija, Nizozemska, Belgija sodelujejo znotraj posameznega odbora, potem Saxon Alt, Berlin sodi sem. Skratka, cel niz regij se je zganilo, sem v stiku z polskimi organi. Z njimi se pogovarjam tudi o regionalnih posebnostih na polskem. To bo zelo pomembno tudi pri našem nadaljem delu. Potem je forum regij, ta bo potekal v Rigi. Drugi forum bo potekal nekje ob koncu leta, za me je prednostna naloga to, da sodelujem z vsemi regijami. Delovni načrt sem tudi v zadnjem trenutku spremenila prav zaradi dela, ki smo ga pravili skupaj z regijami. Kar zadeva severni del Evrope, v celoti se strinjam s tem, da se premalo upoštevata predvsem dva vidika. Surovine in promet. Ta koridor in koridor Skandinavija, Sredozemlje, nam lahko podelita to širšo sliko v Evropi. Je pa res, da bomo morali s povečevalnim steklom gledati posamezna vprašanja. Pogovarjala sem se tudi z nadzornimi organi na Finskem in v baljskih državah. Res sem bila presenečena nad uspešnostjo opreme in učinkovitosti opreme. Tudi pri DB-ju sem pogledala, kako deluje celotna infrastruktura, kakšna je povezljivost med DB-jem in Finsko, ko gre za upravljanje prometnih sistemov. Pogovarjali smo se o tem, da trenutno upravljajo izboljšave in da zelo dobro sodelujejo. Sama sem vesela zaradi tega in jih tudi spodbujam k nadaljemu sodelovanju. Glede EPSI-ja in Junkerjevega načrta Naj povem, da smo opredelili nekaj projektov v okviru tega koridorja. Te projekte bi lahko upoštevali tudi v okviru novega načina financiranja. Hamburgsko pristanišče, potem nekatere povezave z tem pristaniščem. Have the logs odven ta kanal, potem druge zadeve, ki se na nizozemskem prav tako že specifično obravnavajo. Več projektov je v tem koridorju. To so projekti, ki prinašajo visoko dodano vrednost na gospodarskem področju, je pa treba to še dokazati. Seveda obstaja tudi nekaj vprašanj, ki se nanašajo na, na letališča, kako bi lahko dajali prednost železniškim povezava, da bi povezali pristanišče in letališča z železnicami, to velja tako za potniški promet kot za tovorni promet. Helsinki so zelo pomembni, seveda, kot koordinatorka to podpiram. Je pa res, da v tem kontekstu še ne izpolnjujejo vseh pogojev, ki se nanašajo na koridor. V vsakem primeru pa želimo izboljšati delovanje urbanih vozlišč. Kje so ovire? Ovire so politične, ovire so tudi finančne. Zato moramo poskrbeti za ustrezno programiranje, da bomo v naslednjem finančnem obdobju lahko dosegli velik napredek. Veliko držav članic je sicer naklonjenih temu, da bi sedaj začeli malo dela in nadaljevali kasneje. Sama menim, da ne, da se moramo lotiti vsega takoj in odločno. Z državljani je treba komunicirati, če želimo odpraviti ovire, ko je bil Pavel Telička koordinator pred menoj, je zelo pomembno, da komisija komunicira, da komunicirajo tudi države članice. Države članice so tiste, ki vlagajo projekte. Zato potrebujemo, da tudi aktivno delovanje držav članic, kar pa ni vedno samo po sebi umevno. Države morajo obvestiti parlamenti državljane, nekatere vlade so jasno rekle, potrebujemo vašo podporo, pa bom sama seveda z veseljem pomagala pri usklajevanju. Pri TGV vzhod, ki povezuje tri regije v Franciji na vzhodnem delu, sem se pogovarjala z vsemi regijami, mesti. Uspeli smo se dogovoriti tudi o tarifah in v moji državi je to zagotovo železniška povezava, ki najbolje deluje. Sredstva so na voljo, uporabiti jih je treba, samo pravilno jih je treba dodeliti. Pristaniške uprave, države članice, regije, različni akterji morajo sodelovati, tudi podjetja, porazdeliti si morajo tudi znanje z področja tehnologije. Nekatere projekte bomo subvencionirali, zlasti železniške v baljskih državah na voljo imamo EFSI, obstajajo tudi možnosti mešanega financiranja. Pomembno je, da dosežemo cilj. Imamo akcijski načrt, imamo agendo tudi za obdobje do leta 2016. Tako, gospod predsednik, ostajamo optimistična, kljub težavam, vse težave lahko odpravimo. Vi, gospe in gospodje, pa ste tu zato, da izrazite svoje mnenje, da ponudite podporo na ravni držav članic in pa da potrdite, da moramo koridor in Rail Baltic uvrstiti med šest ključnih prednostnih nalog v okviru evropskega omrežja koridorjev. Hvala. Najlepša hvala, Katrin Trautmann. Tudi mi smo optimistični veseli smo, da ste bili danes z nami, da se bomo skupaj lotili teh nalog in da bomo lahko to storili v predvidenem časovnem črtu. Še dve kratke vprašanje. Čisto na kratko, ja. Gospa Trautman, niste odgovorili na naslednje vprašanje. Ali vas vključujejo v razprave o strategiji za Severno morje ali Baltik? Občutek imam, da pogosto zadeve potekajo paralelno. Ali vas upoštevajo v teh pogovorih? Projekt. Zanima me, kako je z vlogo polskih um, pristanišč v teh projektih. Euh, euh, Kar zadeva Batsko Severno morje, seveda pri tem sodelujemo. Sodelujemo s Petom Koksom. Karlom Vinksom, kar se tiče RTMS, ampak seveda smo vsi nekako omejeni s svojim dosejem, vsak eh, ima svoje težave. Imamo pa tudi skupne seje, kjer eh, se pogovarjamo o eh, različnih vprašanjih. Imamo dober notranji sistem in sodelovanje z GD Move se morajo pa seveda tudi akteri na tem področju pogovarjati med sabo. Tako je to veljalo za načijsko predsedstvo in tako bo to veljalo tudi za naslednje predsedstvo, tudi za uh, nizozemsko predsedstvo, o katerem, uh, s katerim smo že razpravljali o uh, tem koridorju med uh, Balskim morjem in Severnim morjem. Kar se tiče polskih pristanišč, so ta za Polsko izjemno pomembna. Sama želim, da jih eh, Polska še bolj razvije in da jih izpostavi tako, kot so to naredili v Nemčiji, tako, kot so to naredili na nizozemskem. Pomembno je celotno nacionalno omrežje, to je namreč kompleksna država, ki je v sredi našne, našega notranjega trga mislim, da je treba pristanišča analizirati in uh, biti zelo ambiciozen pri uh, tem. Sama bom sodelovala uh, s Polsko in poskušala pomagati pri doseganju teh ciljev. Za tak zvonjenje. Še enkrat najlepša hvala in s tem smo zaključili s to točko na dnevnem redu in vse dobro. So, wir kommen nun zum nächsten. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in prisrčno pozdravljam Karla Vinka, s katerim se poznamo že dlje časa, je koordinator za Evropski sistem za upravljanje železniškega prometa. Imamo 10 tisoč kilometrov, ki omogočajo ERTMS, žal pa niti ene same lokomotive, ki bi lahko vozila po teh progah. In kolega je pristojen za to, da prepreči takšne nezgode v prihodne. Izvoli, Karl. Uh, received... Predsednik, člani odbori. Deset minut imam na voljo za to, da vam predstavim situacijo na področju ERTMS. Poskušal bom biti čim krajši, zato da boste imeli priložnost zastaviti vprašanja. Čisto na kratko bom šel skozi svojo predstavitev. Najprej, e RTMS je orodje. To je tisto, za kar si prizadevamo za železnico. Pri železnici je namreč govora o interoperabilnosti. Evropsko železniško omrežje mora postati interoperabilno. In od leta 2005 oziroma leta 2006, ko smo z delom začeli, smo dejali, da je treba izpolniti dva ali tri pogoje za to, da bi zagotovili eh, interoperabilnost. Najprej odpraviti ovire na infrastrukturi, uvesti ERTMS in tretjič eh, uskladiti izdajanje dovoljen in operativna pravila. Ti trije predpogoji pa še niso izpolnjeni, še vedno jih moramo izpolniti, če želimo zagotoviti učinkovitost da pa pospešimo ta postopek, glede na to, da je že deset let od tega, kar smo začeli razvijati standarde, jih uvajati in eh, tudi izvajati RTMS. Dejali smo si, da je treba zadeve pospešiti. Zato smo komisiji predlagali, eh, da v letu 2015 do 2016 eh, uvede program za preboj ki pa sam po sebi ne pomeni nič, če nimamo jasnega roka. Torej, do leta 2015-2016 morate doseči določene rezultate, zato da bi povečali in izboljšali interoperabilnost na naših omrežjih. Ključna načela so najprej. Uporabnik je prvi. Do sedaj smo porabili kar veliko časa temu, da bi opredelili, kakšni so standardi, kakšne so specifikacije. Mislim, da so ti standardi sedaj dozoreli in da se moramo sedaj preusmeriti v to, kaj bodo s tem lahko storili uporabniki. Tako da je to načelo uporabnik je prvi. Prevozna podjetja morajo biti konkurenčna v različnih oblikah prevoza in železniški prevozniki so zelo pomembni. Tudi uporabniki infrastrukture so neke vrste uporabniki, ki pa imajo nekoliko lažjo nalogo, ker imajo tudi nacionalne pristojnosti. Kot je dejal predsednik, imamo res 10 tisoč km za e RTMS, nimamo pa niti ene same lokomotive, ki bi lahko vozila na tej progi. In to se mora spremeniti. Sedaj sodelujemo ne samo s predstavniki komisije in upravljalci infrastrukture v državah članicah, ampak tudi z industrijo. Tudi industrija je prosila za opremo na vlakih, ki bi omogočala vožnjo po celostnem omrežju v Evropski uniji. To je zelo ambiciozen cilj, ki ga bo težko izpolniti. Pristisk pa je tako velik, da bi lahko cilj dosegli. Tako da, ko gre za razprave in pogajanje z upravljavci infrastrukture, bo treba zagotoviti, da vse funkcije, ki jih najdemo v enotah na vozilih, da bodo usklajene s tistim, kar jih omogoča sama infrastruktura. Treba se je tre osredotočiti na izve izvajanje. Imamo baseline 1 in baseline 2, ki vključuje vse predpogoje za interoperabilnost. Tako da sedaj imamo samo težavo pri začetku uvajanja teh specifikacij. E RTMS bo tudi zmanjšal stroške, ampak dobavitelji dobavljajo to opremo po ceni, ki je zagotovo previsoka, zato da bi lahko bili konkurenčni. Vse spremembe, ki se pač zahtevajo, kar je običajno pri uvedbi novega sistema, torej spremembe, ki jih zahtevamo, stanejo veliko, so zelo drage za uporabnike, tako da pri standardizaciji poskušamo, kolikor se le da, zmanjšati stroške. Cilj pri tem prebojnem eh, programu za leto 2015-2016 je zagotoviti stabilen in zrev nabor specifikacij. Specifikacije so na voljo, gre za baseline 2 in baseline 3, to bo treba stabilizirati. Kaj to pomeni? Te specifikacije se ne bi smele spreminjati vsake pol leta. Morale bi biti stabilne, kot eh, običajno so sistemi IKT. Je pa treba upoštevati tudi življensko dobo za tirna vozila. Ta je veliko daljša, kakor za informacijsko tehnologijo, ki jo ugradite v ta vozila. Tako da je treba najti ravnotežje z uporabniki, tako da razmislimo in upoštevamo tudi možnost razvoja, ko gre za specifikacije v okviru sistema e RTMS. Potem potrebujemo interoperabilno in skladno infrastrukturo. Imamo infrastrukturo, ki omogoča skladnost in ta bi morala spre, biti sposobna upoštevati opremo na samih vozilih. Tako da z operativnega vidika se je treba sedaj odločiti, kakšen je časovni načrt in kakšne so naše prioritete v tem času. Tu stavimo na sodelovanje z drugimi koordinatorji. To se mi zdi zelo pomembno. Če, naprimer, pogledate povezavo med severom in sredozemljem ali pa alpska območja, vidite, da prihaja do razlik v izvajanju zaradi specifičnosti teh dveh koridorjev v primerjavi z drugimi, tako da je treba uskladiti tudi naše načrte uvajanja. Glede prvotnega načrta uvajanja, ta je bil predviden v letu 2009. Takrat smo ga predvideli. Tu gre za zakonsko določen načrt uvajanja razumemo pa, da ta načrt ni bil dovolj realističen, ni se odzival na realno stanje na terenu. Zaradi tega smo pripravili novo zamisel za leto 2016 in o tem bom spregovoril nekoliko natančneje. V letu 2016 imamo delovni načrt za izvajanje ERTMS, ko gre za infrastrukturo, ko gre za zagotavljanje bolj interoperabilnega omrežja. Potem naj bi pospešili tudi uh, uvajanje prek eh, financiranja. Če torej uvedete standard in predvidite skladnost eh, z njim ter realističen načrt uvajanja, to zahteva tudi transparenten okvir za nadzor. Še vedno pa smo veliko preveč eh, naslonjeni na nacionalne instrumente, ki se hitro spreminjajo. Tako da se seveda ne moremo odmakniti od starega sistema, ga pa lahko prečistimo, prevetrimo, tako da lahko zagotovimo izvajanje enega samega sistema e RSDMS posod. Katrin je prav tako spregovorila o elementih, ki veljajo za vse koridorje, tudi za financiranje. Tako da imamo na voljo sofinanciranje prek instrumenta za povezovanje roke, prek Evrope prek drugih finančnih instrumentov in eh, to predstavlja dober poslovni model. Bi pa izpostavil, da nečesa nismo izvajali v dovoljšni meri. Gre za element, ki ga prevozna podjetja ne upoštevajo dovolj. In sicer obstajajo gospodarski razlogi za takšne naložbe. Ne morete reči, da izvajate takšne naložbe samo za voljo varnosti ali pa zato, da bi nekoliko povečali svoje zmogljivosti. Ne gre samo za to. Zelo podrobno je treba preučiti, kakšne so lahko povečanje na strani zmogljivosti, kako je z varnostjo, kakšni so stroški in kakšno zmanjšanje porabe energije to prinese. In tu imamo na to tudi gospodarske argumente, ki govorijo v prid uvedbe ERTMS in to je mm, možno. In Z pristojnim za uvanje ERTMS tudi delamo na tem. Glede delovnega načrta, glede ERTMS za uvajanje, smo predlagali, da bi to storili v dveh korakih in to je bilo tudi sprejeto. Tudi vse države članice se glede tega strijanjamo. Torej, gremo v dveh korakih. Najprej od 2015 do 2020 in na to od 2020 do 2030. Prvi korak bo pripravljen do septembra 2015. Takrat bo na voljo revidiran delovni načrt uvajanja RSMS-ja. Predvideno bo tudi nek, nekaj dodatnega dela na področju infrastrukture. Na to pa sledi drugi korak. Od septembra do aprila 2016 tako da bomo v drugi polovici prihodnega leta lahko zaključili s pripravo programa za uvajanje ERTMS na celotnem evropskem železniškem območju v skladu z načinnostmi, ki sem jih opisal. Skupaj z državami članicami in prevozniki sodelujemo in delo poteka zelo dobro. Poleg sestankov, ki že potekajo, pa smo uvedli še tako imenovana trilateralna srečanja. Gre za prisotnost ministrstv na visoki ravni strani držav članic, pa tudi komisije in upravljavcev infrastrukture. Vsi ti akteri se sestanejo in preučijo prednostne naloge, preučijo mm, vrzeli in oska grla in sprejmejo odločitve. Tu ne gre samo za tehnične odločitve, temveč tudi za upoštevanje finančnih možnosti. To je tesno povezano predvsem z ministrstvi za finance v različnih državah članicah. Torej, do konca leta 2016 bi želeli zaključiti s tem našim programom. Če nam bo to uspelo, bi, bomo imeli na voljo nov načrt uvajanja ERTMS v Evropi. S tem bo tudi možnost večja, da bomo dosegli naše cilje. In to je vzpostaviti interoperabilno obrežje v železniškem prometu za celotno Evropsko unijo do leta 2016. Mislim, da je ta projekt zelo pomemben. Je pa to tisti projekt, ki ga je zelo težko realizirati. Komisija, kot slišimo, si prizadeva predvsem za izgradnjo infrastrukture, tako da bi prišlo tudi do rasti na ravni Evropske unije. V tem kontekstu je tale projekt že pripravljen z tehnične tehničnega vidika smo pripravljeni, tako da podpora, ki jo prejemamo iz parlamenta, sveta in iz komisije na podlagi stikov, ki jih imamo s predstavniki komisije, mislim, da imamo dobre jasma, da bomo lahko dosegli naš glavni cilj - Evropsko unijo, ki je interoperabilna na ravni železnic. Najlepša hvala. Najlepša hvala za predstavitev. Werner Kur, Dominik Rike in še sam sem se javil k besedi. To je seznam govorcev, še Pavel Telička. Tako, kar pomeni, da imamo vseeno na voljo dve minuti. Werner Kuhn najprej. Uh. Najlepša hvala predsednik in hvala tudi koordinatorju. Res je zelo pomembno, da se natančno seznanimo s temi sistemi za varnost v železniškem prometu. Tu gre torej za varnost v železnici, izogibanje dogodkom, nesrečam, tu gre za varnost potnikov. Naj vas samo opomnim na situacijo pred nekaj leti, ko je v, v Bruslju prišlo do hude nesreče v lokalnem železniškem prometu, kjer je bilo več um, smrtnih žrtev in tam m, mm, niso delovali čisto osnovno osnovni sistemi za varnost niso delovale, naprimer, niti zasilne zavore ali pa gumbi za opozorila. Tako da tu potrebujemo nek eh, enotni organ za nadzor, ki vedno ve, kje se nahajajo posamezni vlaki. Vemo pa, da se zadeve zakomplicirajo glede mm, kompleksnosti omrežij. Gospod Kramer, ki danes praznuje rojstni dan, je Prav tako meni v lokalni promet v Nemčiji. Ta omogoča prevoz eh, z vlaki hitre, visoke hitrosti. V Evropski uniji pa nimamo to vrstnega hitrega prevoza mm, v širšem kontekstu, tako da moramo vzpostaviti informacijski sistem, ki omogoča povezovanje in prevoz med različnimi državami članicami. In to je odločilno. Trije glavni ponudniki sistemov so Siemens v Nemčiji, Alstom v Franciji in Bombardier, ki dela v Italiji. Presečišča oziroma povezljivosti med eh, temi njihovimi sistemi pa še vedno niso na voljo, tako da je moje vprašanje za koordinatorja naslednje. Kje so pri, dobri primeri, kjer ta sistem povezljivosti čez mejo dobro dela? Kje, kako lahko pridemo z enim vlakom, naprimer iz Kopenhagna v Rim. Gre namreč za ključne elemente, treba je preprečiti nesreče in do zamud v železniškem premetu, kot vedno, pride ponavadi zaradi moten v signalu pri pošiljanju podatkov. Tako da me zanima, kako komisija sodeluje s temi proizvajalci opreme, ki sem jih navedel. Na to pa bomo lahko nadaljevali z razstavo. Da, mislim, da vas je kolega razumel. Dominik Rike, prosim. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi Karlo Vinko za predstavitev. Imam štiri vprašanja. Prvič, kakšno je njegovo stališče oziroma kaj meni o stališču sveta v zvezi s četrtim železniškim eh, svežnjem, ki želi spremeniti vlogo eh, Evropske železniške agencije in želi več pristojnosti dati nacionalnim organom pri RTMS, kar gre zoper racionalizacijo in poenostavljanje. Drugo vprašanje. Kakšna je povezava med evropskimi naložbami za infrastrukturo in potrebo po uporabi RTMS-a za tisto infrastrukturo, ki je financirana z evropskimi sredstvi. Tretjič, kaj koordinator meni o enotni evropski strukturi financiranja in izvajanja. Zanima me, finančna performanca eh, tega sistema. Zanima me, če bi lahko vzpostavili finančni evropski mehanizem eh, izvajanja. Prilagajali, prilagajali bi ga seveda posameznim državam po potrebi. In še zadnje vprašanje, zanima me, če ima koordinator kakšne misli v zvezi z izvajanjem RTMS-a zunaj Evrope. Telička, danke. Hvala, Pavel Telička. Hvala. Mislim, da je bilo to precej jasno in tudi sam lahko podprem cilje ter njihov strateški pomen. Mislim, da vsi v tej dvorani eh, razumemo, da je osko grlo finančne narave. In o tem sem želel na nek način govoriti. Mislim, da potrebujemo legitimen poslovni načrt. Dejali ste, da bi se radi na to osredotočili. Morda bi morali to izpostaviti že v preteklosti, ampak zanima me, kaj želite narediti v kratkem, zato da bodo države članice in podjetja razumeli, da potrebujemo poslovni model, ki ga bo odražal RTMS. Hvala, še samo spregovorim. Najprej prednosti. 20 odstotkov, 20% izboljšanje delovanja obstoječih prog, potem je tu prednost večja varnost in tretja točka so stroški. Ne bo več govora o 27 ločenih mm, železniških prevozih v Evropski uniji. Gre za enotno mreže in tako se bodo stroški znižali. In kot ste prav dejali, gre tu za gospodarske prednosti. Je pa treba upoštevati tudi nazadovanja gospodarske primankralje. Imeli smo občutek, da bo imela pomembno vlogo era. Čeprav so države članice v preteklih desetih letih zapravljale čas in denar, sedaj še vedno želimo, da bodo države članice imele tu zadnjo besedo. Smo pa vseeno uspeli najti kompromis tu. V prihodnjih 15 letih poleg tega niso želeli nikakršnih sprememb, nobenega posvetovanja ne z ERO, ne s komisijo. Torej, Če pa čez 15 let ugotovimo, da nekaj, kar smo zgradili pred 15 let, ni več usklajeno, potem si zapremo možnosti za nadaljne šlitve. Tako da je treba tu omogočiti poseg, spoh če pride do tehničnih inovacij, do katerih bo v naslednjih desetih let, letih zagotovo prišlo. Se je treba zagotoviti tudi skladnost od zgore na vzdolj, tudi poročilo iz pred desetih let je to izpostavilo. Tako da, kje naj najdemo tu kompromis? Seveda ne moremo spoštovati spremeniti čisto vseh pogodb, ampak eh, mora pa biti jasno, da morajo biti sistemi mm, skladni. Poleg tega ste dejali, da bo stopnja sofinanciranja zravni Evropske unije tudi do 50 odstotna in to je tudi odgovornost Evropske unije. Če dajemo za to toliko denarja, moramo biti prepričani, da gre ta denar za pravi namen. Zanima me, kje so jamstva za to, da bodo sredstva primerno uporabljena in da ne bomo storili napak, ki smo jih storili v desetih letih. Še en stavek bi tole dodal in sicer. Kako bo z uvozi lokomotiv in tirnih vozil ki prihajajo izven Evropske unije v prihodnosti, ko gre za hitači in za druge japonske proizvajalce, naprimer. In v tej luči lahko obravnavamo RSMS in interoperabilnost čisto drugače. Ja, naj omenim, da je interoperabilnost v tujini sistem, nad katerim so zelo dobro nadušeni in ga želijo uporabiti tudi v tujini. Karl Link, izvolite. Uh, Najprej bi se rad dotaknil prvega vprašanja, ki ste mi ga zastavili v zvezi z dobavitelji Bombardier, Armstrong in tako naprej. Kakšna je politika, kaj lahko pričakujemo? Glede predstavniki industrije smo se o tem pogovarjali in ponovno se bomo pogovarjali v Rigi. Industrija se spreminja in to uh, strukturno. V zadnjih šestih, šestih mesecih je Tači kupil Ansaldo in uh, Kitajci vstopajo na vzhod Evrope. To pa pomeni, da bodo azijski dobavitelji imeli neko pomembnejšo vlogo. Kar je problematično za evropske dobavitelje, pa je dejstvo, da nekateri materijali Hitačija dosegajo precej višjo kakovost kot pa tisti materijali, ki jih uporabljajo naši dobavitelji, evropski dobavitelji. In temu smo bili priča tudi drugot. Uh, Naprimer imamo eh, dobre proizvode, pa jih ne moremo dati na trg, ne upoštevamo dovolj uporabnikov. In zato bi morali biti pri Siemensu, Bombarjeju in Alstomu eh, zaskrbljeni, glede na to, kaj se dogaja. In so zaskrbljeni. In o tem se bomo pogovarjali v Rigi. Zanimalo vas je, kje prečkamo mejo. No, v nekaterih državah prečkamo mejo, naprimer Belgija in Nizozemska. To nas je stalo veliko eh, denarja in časa, strinjam se, ampak vseeno se to dogaja. V okviru tega programa in eh, izvajanja tega programa obravnavamo tudi čezmejno razsežnost. S tem lahko rešimo številna vprašanja, naprimer tehnična kompatibilnost med različno infrastrukturo, na to uh, avtorizacije in eh, dovoljenja. Vsako čezmejno področje moramo obravnavati kot projekt in to počnemo. Z državami članicami, z nekaterimi, ne z vsemi, ampak z nekaterimi smo se pogovarjali tudi o prednostnih nalogah na čezmejnih področjih. Naprimer, v Nemčiji imamo 12 takšnih čezmejnih eh, točk. Skupaj z ministrstvom, skupaj eh, z upravljavcem smo se odločili, da se bomo v prvem obdobju 2015 do 2020 osredotočili na pet takšnih eh, čezmejnih prehodov, ki so najpomembnejši, kar se tiče količine prometa. To počnemo torej postopno, ker se nam zdi, da je Eh, to nujen ukrep. Vprašanja gospoda Rikeja. Mislim, da ste vi že odgovorili na vprašanje v zvezi z odnosom eh, v okviru četrtega železniškega svežnja. Če še ne gre v to smer in centralne vediga ne bi smel, moramo ustvariti vsaj neko jasno koordinacijo med uradi, ki obstajajo na nacionalni ravni. Strinjam se, sprejeti moramo dejstvo, da je treba sisteme počistiti tako, da ne bo prihajalo do zamud, da ne bo prihajalo eh, do ovir pri izvajanju RTMS-a. Ko imamo novo infrastrukturo, moramo pri tem upoštevati istočasno tudi RTMS in z eh, tega vidika dvomov ni. Vprašanje financiranja in eh, vprašanje Pavla ter tebe, Dominik, poslovni model. V tem industrijskem sektorju ponavadi ne obravnavajo naložb na tak način. Če potrebujejo eh, naložbe, če potrebujejo infrastrukturo, potem gredo do vlade in prosijo za denar. In mislim, da bi lahko tudi o RTMS-u govorili na ta način, da bi eh, razmislili torej o poslovnem modelu za vlagatelje. Sam sem dejal, da te teme, kapaciteta, varnost, eh, poraba energije, vse to so stroški. In to vpliva na stroškovno strukturo nekega podjetja. Na drugi strani pa imamo dobiček. Kako bomo rešili, na primer, vprašanje uh, pristojbin za dostop? Politika je tukaj zelo različna glede na različne države članice. In uh, ta kategorija, kategorija uh, prihodkov, še ni vključena v poslovni model. Vseeno pa je treba argumentirati uh, naložbe, naprimer z manjšanjem stroškov ali pa z večjo profitabilnostjo takšnega projekta. Še vprašanje uporabe RTMS-a zunaj Evrope. Veliko projektov imamo, ki se izvajajo zunaj Evrope. Ampak razlika je ta, da se ti ne soočajo s čezmejnimi vprašanji. Sistem vzpostavijo za določeno državo, tam težav ni. Če pa se lotimo čezmejnega povezovanja, pa se znajdemo v drugačni situaciji. In to bi morala narediti industrija. Če zberemo izkušnje, in z področja čezmejnega prometa, potem je to za nas prednost, potem lahko uh, naredimo precej več na tem področju in smo izkušenejši. Še enkrat moramo povdariti, da je to tehnologija, ki jo imamo, tehnologija, kjer je še veliko možnosti za razvoj. Čez 10-15 let bomo morda imeli neposredno povezavo s sateliti, eh, z Galileom, in v tem primeru ne bomo potrebovali nič drugega, kar se tiče infrastrukture. Vse bo povezano torej eh, sateliti, sateliti in infrastrukturo. Na mizi imamo tehnologijo, kjer je še veliko manevrskega prostora za razvoj, kar je prav tako pomembno za Evropsko unijo. Najlepša hvala, Karl Vink. In, uh... Želim vam veliko uspeha v prihodnosti in upam, da se bomo kaj naučili iz napak, ki smo jih storili v preteklosti. Najlepša hvala. Prehajamo torej na naslednji dan zasedanja. Gre se mu za sestanek koordinatorjev brez navzočnosti javnosti.